objavljeni v zapisniku današnjega zasedanja. Potem še nadaljna informacija, Evropska ljudska stranka in pa stranka zelenih in pa Združene levice. So mi sporočili poimenovanje v medparlamentarne delegacije, te bomo priložili zapisniku današnjega zasedanja. Če to sprejetje zapisnika ne bo nihče ogovarjal, potem bo to veljalo kot sprejeto. Sedaj pa prehajamo k dnevnem redu za zasedanje ta teden.